predsednik Van Rompuy bodo gotovo prisluhnili vašim besedam. In veliko čast in veselje mi je bilo, da na tem zasedanju lahko predstavljam jesko predsedstvo. Hvala. Vielen Dank, Frau Ministerin. Hvala lepa, gospa ministrica. S tem je razprava zaključena in eh, začeli bomo z glasovanjem. Najprej na časni tribuni pozdravljam na novo izvoljenega predsednika ekonomsko-socialnega odbora, gospoda Enri Malose. Lepo pozdravljeni. Gospe in gospodje, sedaj pa bomo tajno glasovali o imenovanju komisarja.